Prezident David Sassoli še. Dragi David Sassoli, dragi Šarl, draga Ursula. Najprej se zahvaljujem našim zdravstvenim delavcem, ki so prav gotovo utrujeni po dolgih tednih boja proti koronavirusu. Ampak boja še zdaleč ni konec. Hvala tudi vsem, ki se trudijo za našo demokracijo. Situacija je težka in vpliva na milijone ljudi. Evropa, ki jo potrebujemo, je Evropa solidarnosti in kolektivne ustvarjalnosti ter dobrosrčnosti. Zdaj smo v težkih časih. To je preizkus za nas vse. Ampak naša dejanja zdaj bodo vplivala na naša življenja v prihodnosti. Prihodnost morate meliti na lekcijah, ki se jih bomo naučili danes. Vse lekcije, ki se jih lahko naučimo, moramo upoštevati v prihodnosti. Videti moramo, da ni bilo dobro, da so se države na začetku zaprle same vase. In to mora biti naše izhodišče, če se želimo boriti proti virusu in proti egoizmu, zaradi katerega smo nemočni. Nosimo maske, da se zaščitimo pred virusom, ampak spustiti moramo tiste maske, za katerimi se skrivamo, ko ne priznavamo svojih napak. Naši zdravstveni sistemi so preveč krhki, postati morajo močnejši. Evropa, ki jo potrebujemo, ni Evropa, kjer je veliko nepotrebnih zidov. Potrebujemo vlake in helikopterje, ki potujejo preko meja in naprimer vozijo bolnike iz ene države v drugo. Vse moramo storiti za to, da se borimo proti tej bolezni. Potrebujemo solidarnost in spontano sodelovanje in to mora podpirati evropski sistem zdravstvene oskrbe, ki bo bolje pripravljen na naslednjo krizo. V prihodnosti nas bodo prav gotovo čakale še druge krize in Evropa mora biti bolj neodvisna. Zato moramo uveljaviti neke vrste evropski sistem zdravstvenega varstva. Zdaj pa, kar zadeva gospodarstvo, storiti je treba vse, kar je treba in zdaj je čas za dejanja. Nobena država članica ne bo sama mogla iziti iz te krize, ne glede na njeno gospodarsko moč, ne glede na to, ali je v evromočju ali ne. Ne smemo biti samostojni, ampak solidarni. Zdaj se ne smemo spuščati v neke malenkosti. Udariti moramo z velikim kladivom, kakor je dejala Ursula von der Leyen, potrebujemo nov maršalov načrt, potrebujemo digitalno perspektivo in nov zeleni dogovor. Moramo biti bolj ambiciozni in prav tako potrebujemo ustrezen načrt za izvajanje te ambicije. Pomagati moramo malim podjetjem, pomagati moramo delavcem, pomagati moramo vsem. Potrebujemo tudi skupni trg, ki ga moramo spoštovati in okrepiti. Avtoritarni režimi niso bolje pripravljeni na to kot naše demokratične in odprte družbe, ki temelijo na svobodi in spoštovanju drug drugega. Strah prikrivanje in izolacija niso rešitev, ampak eh, samo elementi, ki prispevajo k podaljšanju krize. Vsi morajo to slišati, tudi Viktor Orban. Storiti moramo vse, kar je treba, zato da bomo pomagali tudi svoji demokraciji, da bomo ponovno poskrbeli za pravno državo na vseh področjih. In pojavlja se vprašanje, kakšna bo Evropa po tej krizi, kaj se bo zgodilo potem. Bomo okorna žival, ki se ne more premikati, ali bomo agilni in prožni. V prihodnosti bomo mi, Romuni, Italijani, Poljaki in Švedi, morali živeti skupaj in lepšo prihodnost bomo imeli, če bomo bolj sodelovali ta kriza kaže, da je zelo nujno, da se lotimo tudi projekta, ki se imenuje Konferenca o prihodnosti Evrope. To bo priložnost za nas, da pogumno uredimo evropsko hišo. Evropa mora biti bolj skupnostna in bolj demokratična. Ta kriza ne sme biti priložnost za še en spor. Ne, to mora biti priložnost za to, da bomo pokazali, da smo bili dvolični, da smo živeli s predsotki, zdaj pa želimo živeti drugače. Naučiti se moramo pozitivnih lekcij iz te krize. Hvala. Hvala, predsednik Čološ. Zdaj pa gospod Kampo Menozi za skupino ID. Hvala, gospod predsednik, predsednica von der Leyen, predsednik Mišel. Hvala, da ste prisotni. Upam, da bo to zadnje zasedanje, ko vsi kolegi ne bodo mogli priti v Brusel. Pomembno je biti tu, tako kot zahtevamo od regionalnih in nacionalnih vlad, da opravljajo svoje delo. Enako pomembno je tudi eh, naše delo v Bruslju. Prihajam iz Ligurije. Uh, Eh, severozhoda Italije. Lombardija je regija, ki je blizu mojega mesta. Vsak v naši regiji ima prijatelje, znance, sorodnike, ki so bodi si v zelo slabih razmerah, ki trpijo ali so celo umrli. Morda nekateri ne vedo ali se še ne zavedajo, da so ljudje frustrirani, sploh tisti, ki se z izrednimi razmerami spopadajo sami, bodi se zato, ker so v karanteni, ker so sami ali ker se ne morejo zanesti na podporo svojih bližnjih, ker so pristali v bolnici. Njihovi bližnji eh, morda ne morejo priti niti na pogreb, če pride do tega. Seveda gre tudi za gospodarsko krizo. Podjetja, samozaposleni, vsi bi se radi vrnili na delo, vsi bi radi znova zagnali proizvodnjo, to bo treba storiti. Zato bomo morali poiskati standardizirane postopke, da bo lahko gospodarstvo in da bo se lahko gospodarstvo in proizvodnja znova stekla. Seveda pa moramo poskrbeti pri tem za varnost delavcev vseh, a treba se bo vrniti na delo. Težava pa je v tem, No, če hočemo čim prej iziti iz krize, bo treba postaviti in upoštevati pravila na evropski ravni. Za nas je najpomembneje prisluhniti svoji vesti in se zavedati, da da je, bila, da, je bilo, da je bila v Evropi v zadnjih letih eh, gospodarska rast nižja kot druge po svetu. Kakršna koli kriza Ne samo ta bi izpodkopala naš sistem, zato ne smemo ponavljati napak, kot smo jih zdaj storili v zdravstvu. Zdaj treba izkoristiti priložnost, da premislimo o naših ulogah, da jih znova zastavimo. Evropska unija je do zdaj sklepala trgovinske sporazume, ki so privedli do delokalizacije. Zato ne moremo sami proizvajati in pridelovati določenih izdelkov in pridelkov. Moramo postati bolj samozadostni in avtonomni in to velja za vse sektore, zdravstvo, kmetijstvo in podobno. Le pred nekaj dnevi je predsednik Evropske sveta za raziskave odstopil. Dejal je, da v tem sektorju na evropski ravni sploh ni mogoče delati. Zdaj pogosto slišimo besedo resnica. Skušamo zagotoviti evropsko priložnost, evropske obete. Vendar pa se meni zdi, da gre tu le za retorične vaje. Evropska komisija je postala žrtev same sebe, žrtev svoje komunikacije, ki jo je vodila v zadnjih letih državljani zdaj to vidijo na lasne oči. Proračun je že lahko koristen, lahko ga zdaj tudi odpremo, da bo na voljo za vse, ampak mislim, da sredstev ne bo dovolj. Evropska centralna banka v tem trenutku ne deluje, eh, ni taka kot druge nacionalne centralne banke in zato bomo plačali ceno. Evropski svet se zdaj sestaja vendar pa recimo ne bo mandata iz italijanskega parlamenta. V Italiji je res eh, prišlo do hude krize, prepričan pa sem, da bo Italija to uspela premagati. Nisem pa tako prepričan za Evropsko unijo. Evropa, države članice, državam članicam bo to uspelo, ne vem, če bo uspelo Evropski uniji. Hvala lepa, gospod Lambert. Hvala, gospod predsednik, državljanke, državljani. Naslavljam se na vas iz pokrožne dvorane v Bruslju. Mi smo v srcu evropske demokracije, čeprav se je zdaj vse skupaj upočasnilo. To so težki dnevi, pomislimo najprej na deset tisoče žrtev in na njihove bližnje. Zaradi okoliščin izolacije je njihovo trpljenje še večje. Pomisliti moramo tudi na vse tiste, ki vsak dan skrbijo za bovne in za žrtve. Prav tako mislimo na vse tiste, ki v teh časih delajo, zato da naša družba lahko dela še naprej. Evropa je v največji krizi po letu 45. Koronavirus kaže, da je naša družba ranljiva. Politiki do zdaj tega niso želeli videti. Zdaj vidimo, da vrčevalni ukrepi ubijajo in da spodkupovanje zdravstvenih sistemov vodi do smrti. Prav tako globalizacija in lov za dobičkom škodi družbi. Neenakosti v naši družbi so zelo velike in milijoni evropejcev so čez noč postali ogroženi. Organizacije, ki pomagajo revnim, so preobremenjene. V krizi je zdaj jasno, da so tisti, ki jih je statistika prej omenjala v kategoriji ogroženi zaradi revščine, zdaj padli v revščino. Številni nimajo ustreznega stanovanja, ustrezne nastanitve ali dostopa do interneta. Tudi v Evropi ljudje živijo v prekernih okoliščinah. Ne smemo pozabiti na tako imenovane nevidne. Pandemija ima velike posledice in mislim, da bi posledice lahko bile tudi v naši družbi. In še enkrat bodo najbolj ranljivi plačali najvišjo ceno. Naprimer, tisti, ki so brez strehe nad glavo ali pa živijo v natrpanih stanovanjih. Pomislimo tudi na prosilce za azil na naših mejah. To so ljudje, ki bežijo pred vojno, pred diktatorji ali pred podnebnimi spremembami. Zaradi pandemije bodo zdaj v še večjih težavah. Če se ne bomo ustrezno odzvali, bodo neenakosti v naši družbi še večje in morda bo ogrožen celo njihov obstoj. In tudi naša demokracija je ogrožena. Poglejte, kaj se dogaja na polskem ali na mačarskem. Kako vlade spodkopavajo neodvisen tisk, pravosodje in volilne zakonike, naprimer. Tretje tveganje je, da bi lahko kriza še bolj pomagala tistim, ki služijo na hrbtih poštenih delavcev mislim, da moramo ukrepati drugače. Podnebne spremembe, manjšanje biotske raznovrstnosti, manjšanje ali krčenje naših naravnih virov, vse to se nadaljuje. Mislim, da moramo pospešiti spremembe v naši družbi. Četrte, tveganje je, da bi lahko ta kriza še bolj ogrozila zamisel o transnacionalni demokraciji kar Evropska unija je. Evropske države morajo še naprej pomagati druga drugi, drugače bo to smrtni udarec evropski demokraciji. Skupaj moramo pripraviti strategijo za to, da se odzovemo na pandemijo in da se bomo seveda potem tudi skupaj lotili oživitve gospodarstva. Evropska unija lahko skupaj podpre gospodarstvo po krizi. Seveda pa moramo delati skupaj. Če se bomo morali zadolževati, moramo dolgove sprejemati skupaj, zato da jih bomo odplačevali skupaj. Tako bomo lahko rešili Evropsko unijo. Zdaj se naslavljam na Marka Ruteja in finančnega ministra na nizozemskem in tudi na vse tiste, ki se skrivajo za njima. Nemcem, Avstrijcem in vsem tistim, ki se imajo za trezne, sporočam, da so oni bili največji prejemniki prednosti evropskega gospodarstva. Gospodarska solidarnost je cena, ki jo moramo plačati za skupni trg in za skupno valuto. Zato ni prav, da nizozemci ustrajajo pri proračunski disciplini, ne glede na to, da se sami desetletja niso držali vseh predpisov. Vem, da je zadeva resna, ampak poznate mene, poznate zelene, mi smo regionalisti in mi nismo tisti, ki se izogibamo boju. Ta kriza bi lahko odprla tudi nova obzorja in lahko vodi do novih težav in tudi na, do novih priložnosti. Naprimer, morda ne bodo v družbi prihodnosti glavni več eh, direktori ali nogometne vele zvezde. Vidimo, koliko so ti ljudje zdaj nujni za nas in koliko so nujni za nas tisti, ki naprimer obdelujejo zemljo ali ki skrbijo za naše bovne ali tisti, ki eh, pobirajo naše odpadke. Morda lahko pomislimo tudi na kulturne delavce. In trg naj bi zagotavljal blaginjo. No, videli smo, kaj se je zgodilo zdaj. Realnost je, da moramo braniti skupni interes, to pa pomeni, da moramo zagotoviti preživetje demokratičnih institucij, kajti to koristi vsem. Koronavirus bi lahko končno poteptal tudi ta mit, da človek nadzoruje naravo. Ne, mi smo del narave in mi smo odvisni od narave za svoje življenje. Mi moramo poznati pravila narave, če želimo ustrezno delati z naravo. In prav tako bi se lahko rešili te obsesije, da želimo vedno več, da želimo biti vedno hitrejši, da želimo vedno več s tem izčrpavamo planet, kajti vidimo, da globalna raven ni vedno najprimernejša. Vedno se meri učinkovitost in smotrnost, ampak to vedno pomeni, da ceno za to plačamo mi, ljudje. In pomisliti moramo tudi na homo economicusa. V tej gonji po vedno večji gospodarski uspešnosti razčlovečnjujemo ljudi. Ampak ljudje potrebujejo delo, vendar potrebujejo tudi čas in prostor ter zamisli, s katerimi se lahko povezujemo z drugimi. Drage državljane, drage državljanke, drage državljani, kriza je brutalna za naš planet in za ljudi. Ampak skupaj moramo izbrati pot iz te krize. Za nas je popolnoma neodgovorno, da želimo samo ponovno zagnati stroj po tem koronavirusu. Pandemija je pokazala, da so naše družbe zelo ranljive, kajti neoliberalna globalizacija je zdaj pokazala svojo ranljivost. Mi pa moramo biti odporni. Lokalna raven je lahko bolj odporna, In če bomo pokazali, da smo odporni, bi lahko poskrbeli za drugačno porazdelitev bogatstva. In skupaj moramo drugače razmisliti o tem, kako delujejo naše družbe. Življenje mora biti tisto, ki je pomembno, ne samo dobiček. Sprožiti moramo inteligenco in skupno ustvarjalnost. Vsi tisti, ki že zdaj iščejo nove načine življenja, proizvodnje in zasnove odnosov, so tisti, ki so v spredju. In čisto jasno želim povedati, v srcu evropskih institucij, pa tudi v svetu, mora biti tako, da bomo sprejeli ustrezne odločitve glede sprememb. Sestali se boste naslednji teden in Sprejeti morate ustrezne odločitve. Vi morate ukrepati solidarno, kajti to je pandemija brez primere. Zakaj vas potem sploh še imamo, če ne boste delovali solidarno? Skupaj moramo najti izhod iz te krize. Hvala. Hvala, hvala, predsednik Lamberts. Zdaj pa spet povezava nadaljavo. Gospod Fito, izvolite. Hvala. Hvala, gospod Sasoli, gospod predsednik. Hvala za besedo in upam, da bomo lahko kmalo spet nadaljevali delo na mestu samem. Tudi sam želim na začetku povedati nekaj besed kot italijan na deset tisoče žrtev je umrlo zaradi tega virusa. Zadeve so res dramatične. Povedati želim, da zdravstveni delavci, prostovoljci, sile javnega reda in miru, vsi opravljajo izjemno delo. Mislim pa, da je zelo pomembno, da razmislimo o tem, kaj si želimo, da bi se zgodilo, ampak zdaj je čas tudi, da razmislimo nekoliko širše o tem, kaj se je dogajalo v Evropi. Evropa je bila popolnoma nepripravljena na to, kar nas je čakalo nobene koordinacije ni bilo, številne države članice so bile zelo sebične. Solidarnost se uporablja po dolgem in počest tukaj v Evropi v zadnjem času, ampak eh, to očitno ne pomeni nič. Mi smo na začetku potrebovali veliko pomoči, pa je nismo bili deležni dovolj. Mislim, da bomo morali razmisliti o tem in tudi o tem, kaj se bo dogajalo v prihodnih dneh in mesecih. Gre za zdravstveno krizo, seveda, ampak razmisliti moramo tudi o tem, kaj bo Evropa storila z gospodarskega vidika, zato da ta tragedija ne bo postala tudi gospodarska kriza. Kajti to bi lahko postala dolgoročna in dolgotrajna kriza v Evropi, če ne bomo ukrepali tako, kot je treba. Zato želim zdaj podati nekaj komentarjev. Občutek imam, da razmišljamo še vedno tako kot pred pandemijo. Tako, kar zadeva pogajanja, kot tudi časovni razpored, pa tudi, kar zadeva vsebino resoluciji, o kateri bomo danes glasovali. Naša skupina je proti. Člen sedem, naprimer, instrumentalizira politiko, namenjenje kritiziranju polske in mačarske vlade. To je zdaj popolnoma nepotrebno. V teh časih mislim, da se moramo predvsem posvetiti gospodarstvu. Jasno je, da moramo delati uprit našim državljanom turizem, promet, kmetijstvo, proizvodnja, vsi ti sektorji se soočajo z kriznimi časi in pomagati jim moramo. Nekatere instrumente smo omenjali, EIB je prav tako podala nekaj pomembnih predlogov, ampak zmanjšati moramo birokracijo in to mora biti seveda del širšega prizadevanja v okviru evropskega proračuna. Če proračuna ne bomo popolnoma spremenili, si je nemogoče predstavljati, da bi lahko govorili o teh programih. Zeleni dogovor, na primer. Nemogoče je o tem govoriti v teh časih. Prav gotovo lahko zdaj ponovno razmislimo o nekaterih svojih odločitvah. Mislim, da potrebujemo učinkovite odzive in inovativne instrumente, ki bodo res kazali solidarnost na evropski ravni. To je tisto, kar ljudje pričakujejo. Mislim, da bo to prispevek naše skupine k tej razpravi. Hvala, gospa Fito, zdaj pa gospa Obri. Hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi. V imenu GUE NGL je jasno, da se tudi mi strinjamo s tem, da se treba pokloniti žrtvam in tistim, ki so v prvih bojnih črtah. Mi smo zdaj v gospodarski, sanitarni in družbeni krizi. In Evropa bi se morala odzvati skupaj. Skupno sanitarno načrtovanje je ključnega pomena za to, da zaščitimo vse. Ampak tako je treba nekaj povedati. To so samo pobožne želje, kajti mi še vedno govorimo o debaklu evropskih vlad. Mi moramo iti naprej. Vedeti moramo, kakšni so razlogi za to krizo v skupni resoluciji, o kateri bomo glasovali, ni niti besede o tem, da so proračunski rezi na področju zdravstva krivi za krizo, ki jo imamo. Vrčevalni ukrepi so tisti, ki so krivi. Ogromno postelj smo izgubili v zadnjih desetih letih. Zdravstveni sistemi so bili prikrajšani sredstev in varnostni ukrepi oziroma vrčevalni ukrepi torej ubijajo. To je jasno. Med 2011 in 2018 je komisija 63 krat pozvala države članice, da zmanjšajo izdatke na področju zdravstva. Povsod se je varčevalo. In naučiti se moramo politične lekcije iz tega naša naloga je, da jasno zavrnemo vse vrčevalne ukrepe in da spodbudimo ukrepanje na evropski ravni. Zaradi vrčevalnih ukrepov je zadeva katastrofalna. Italija ne ve, ali naj sprejme to strupeno darilo Evropske unije v obliki finančnih sredstev. Nemogoče je, da je da jim nalagamo takšne pogoje kot jim. To je tabu. In javni dolg je demoklejev meč, ki ga liberalci uporabljajo proti evropskim državljanom. Kriza je draga, tako pravijo. Treba bo nekaj storiti, treba bo delati več. No, mislim, da ni treba iti tako daleč, kajti to pesem že poznamo dobro. Ljudje bodo tisti, ki bodo plačali, zato zlasti najbolj revni. Vi ste se zahvalili vsem poklicom v prvih bojnih črtah. No, vi od njih zahtevate, da se žrtvujejo, obenem pa uvajate vrčevalne ukrepe, kot da so vrčevalni ukrepi edina prava pot, edina možna pot mi smo obsojeni, da bomo zdaj še leta zategovali pas. Zakaj smo zaprti v to logiko? Ne, mislim, da bi se morali spomniti besed Albera Camusa. Treba je pobegniti tej mehaniki, kajti morda je mogoče tudi nemogoče. Stroški krize morajo biti porazdeljeni, multinacionalke, tisti, ki se izogibajo davkom, morajo prispevati k plačevanju stroškov te krize. Prav tako moramo spremeniti monetarno politiko, zato da ne bomo imeli varčevalnih ukrepov. Lahko bi mutualizirali dolgove, naprimer. Zakaj Evropska investicijska banka ne bi mogla pomagati neposredno državam? Zakaj ne bi govorili o tem, da bi postopoma opustili dolgove? zaradi krize, kot se je že kdaj zgodilo. Kolegice in kolegi, zdaj je čas, da odpravimo tabuje. Tako se bomo spopadli s to epidemijo danes in tudi z podnebnimi izzivi v prihodnosti. Dobro, vi pa si zatiskate oči. Močan parlament bi moral storiti prav to, zato da bi dejansko imel vpliv v tej razpravi. Ne smemo biti samo tihi spremljevalci te razprave. Ne, mi moramo biti pogumni in prebiti moramo stare dogme, ki nas omejujejo. Hvala. Najlepša hvala, gospa Obri. Naslednji ima besedo, gospod Džunčusi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil gospej von der Leyen in gospodu Mišelu za to, da sta tukaj in da prispevata k reševanju krize. V teh kriznih časih se zavemo, kako zelo malo pristojnosti imamo v naših inštitucijah. Oba sta omenila prihodnost Evropske unije in da je prihodnost odvisna od našega reševanja te krize. Nažalost, Evropska unija nima veliko izkušenj z reševanjem eh, krize. V finančni krizi leta 2008 smo videli, da posledice še vedno trajajo. Evropska unija je takrat povzročila pravo zmedo in negativne posledice so zelo hude, še posebej na obrobju evroobmočja. Tudi migracijske krize niso uspeli rešiti. Upravljanje z migracijskimi tokovi je bilo zelo pomankljivo posledice občutimo še danes in zelo malo upanja imamo, da bo s to krizo drugače. Gospod Mišel, vi ste razumeli, da državljani želijo, da reformiramo, obnovimo naše inštitucije. V krizi je nujno obnoviti naše inštitucije, kajti če reform in obnove ne bo bodo evropski državljani odpisali Evropsko unijo in se obrnili k rešitvam, ki bodo bolj jasne in bolj učinkovite. Če se Evropska unija ne bo prilagodila, bodo naši sovražniki zelo hitro razkrili in odkrili naše težave in jih izkoristili. Moramo spoštovati načelo solidarnosti, moramo pa si tudi zastaviti vprašanje subsidijarnosti in omogočiti, da se vprašanja rešijo, kolikor je mogoče na lokalni ravni in da učinkovito rešujemo naše težave, da ukrepamo širše na nacionalni, regionalni in evropski ravni. Zato moramo storiti vse, kar lahko, da se pripravimo na prihodnost. Hvala. Najlepša hvala, gospod. Ginger C., sedaj pa ima besedo gospa Delange za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Na zadnje, ko sem govorila tukaj, sem govorila o pravih junakih te krize, kot je moja sestra, ki je asistentska ortopeda, ki je ponavadi obravnavala primere spahnenih kolen in tako dalje. Sedaj pa se je odločila, da bo pomagala pri reševanju krize koronavirusa. Videla je prave grozljivke ljudi, ki umirajo, vendar nimajo ob sebi svojcev. In videla je zdravnike, katerih pacijenti so vsi umrli. Sedaj od nas pričakuje ne birokratske razprave in to ne vključuje enotnega trga. Enotni trg je seveda bistvo našega oživljena gospodarstva, kot so naložbe, naložbeni načrti, uporaba proračuna za solidarnost na vprašanja. Vendar pa od nas potrebuje obrazne maske, potrebuje zaščitno opremo in potrebuje Evropo s srcem, ki bo pokazala, da lahko ukrepa ukrepa, da je sposobna ukrepanja in da ne bomo več tako zelo odvisni od drugih delov sveta um, zaradi proizvodnje začitne medicinske opreme, ki pri nas nimamo. Od nas pričakujejo ukrepe prenosa bolnikov iz Nizozemske v Nemčijo. Ne želi tega, da bi slišali od Rusov, kako. Um, Kitajska pomaga več Italiji kot Evropska unija. Tega ne potrebuje od nas, pričakuje in potrebuje to, da se naučimo z lastnih napak. Seveda smo storili veliko napak, pri prvih ukrepih, v eni državi članice vse krepali tako, v drugi drugače. In svet bo sedaj storil isto napako. Komisija sedaj predlaga skupno usklajeno strategijo za postopno rahljanje ukrepov, svet pa ravna drugače. In sedaj moramo dokazati sestri in tudi vsem drugim, da je Evropska unija sposobna se učiti iz svojih lastnih napak. To smo jim dolžni mi najlepša hvala, gospa Delange, sedaj pa ima besedo gospod Benifej. Za eno mi to in pol. Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Pozdravljamo sprijete ukrepe za boj proti koronavirusu, vendar pa mislim, da moramo biti še bolj veliko potezni. Moramo poskrbeti za najbolj ranljive državljane, za brezdomce, za ostarele, za invalide, za ženske želimo sprejeti ukrepe v skladu za evropsko pomoč najbolj ogrožim. Zato potrebujemo okrepljen proračun. Svetovni denarni sklad um, ocenjuje, da bo gospodarstvo doživelo krčenje za 7,5 odstotka. Zato moramo ukrepati. Naša prioriteta mora biti načrt za oživljanje gospodarstva. Zato smo namenili 400 milijard evrov in vzpostavili smo novo kreditno linijo. Države članice to lahko izrabijo, ali pa tudi ne, vendar pa se bojim, da to ne bo dovolj. Zato sem vesel, da Evropski parlament pripravlja predlog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 Ne samo to, moramo ohraniti tudi naš socialni model, ne smemo zapravljati časa. Predsednica von der Leinova je tukaj citirala Altiera Spenelja in tudi druge. Zato moramo tudi mi ukrepati podobno in biti kos tej krizi, s katero se soočamo. Ne smemo več zapravljati časa. Evropejci namreč od nas pričakujejo, da smo kos situaciji in mislim, da ima prav, da to od nas pričakujejo. Zato jih ne smemo razočarati. Hvala. Najlepša hvala, gospod Benifej. Sedaj pa ima besedo gospod Sežovni. Merci, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. Besedilo, o katerem bomo glasovali danes, je najpomembnejše besedilo tega sklica parlamenta. Ta resolucija odraža želje evropskih državljanov v tej krizi smo zmogli oblikovati to besedilo, ki odraža želje vseh državljanov, ne osredotoča se na vzhod, zahod, sever, jug, ni last nobene politične družine. Gre za odziv na Madrid, na Bergamo, za Toulouse. Želimo zaščititi Evropo in se odzvati na želje šoferjev in drugih evropejcev, ki si želijo več zaščitnih mask in želimo zagotoviti več sredstev znotraj Evropske investicijske banke. Istočasno pa želimo zaščititi pravno državo. Na mačarskem ne gre za to, ali smo Slovaki, Francozi ali kdo drug. In vse moramo zaščititi in tudi trg dela vseh, zato moramo vlagati skupaj. In ravno tako od nas zahtevajo državljani, da obravnavamo vprašanje skupnega zadolževanja. Naša naloga je, da izpolnimo pričakovanja naših državljanov. Tukaj zastopamo namreč vse politične stranke iz vse Evrope. Nas izvolijo evropski državljani in uspelo nam je doseči dogovor. Ne vem, kakšen bo izid glasovanja, vendar pa je dogovor dosežen. Ne smemo sedaj dopustiti, da Evropska unija trpi zaradi razkola. Evropski svet mora spoštovati načelo te resolucije. Gospod predsedujoči, naše sporočilo je namenjeno vsem članom sveta. Če želite doseči dogovor, vam ni treba iskati daleč. Tukaj ga imate pred seboj. Vsebuje želje in odraža pričakovanje evropskih državljanom spoštuje vsa načela demokracije. Prosim, prisluhnite Evropi, prisluhnite našim državljanom. Mi v apoličnih skupinah smo sprejeli našo odgovornost, sedaj jo morate tudi vi, člani Evropskega sveta. Hvala. Fin dank, Herr Kollege Sejourné. Najlepša hvala, gospod Sežone. Sedaj pa ima besedo gospod Marjani. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Na področju zdravstvene krize in v luči vseh smrtnih žrtev je treba najti krivca. Evropska unija je na začetku te krize pokazala, da ni pripravljena, ni pripravljena sprejmanje odločitev. To ni dovolj. Naši zdravstveni sistemi so podvrženi velikim pritiskom. Soočamo se z obsežno krizo in zato potrebujemo alternativo vidimo mite, ki govorijo o skupni odgovornosti, o skupni krizi. Naši državljani sanjajo o evropski zgodovini in evropski veličini. Vendar pa slišimo istočasno veliko o evropski doktrini in tako dalje. V Franciji imamo proračun, ki je namenjen zdravstvu in ta proračun uh, doživlja vedno nove reze. 3, milijone, 3 milijarde evrov, ki jih Evropska unija ponuja evropskim eh, državam, ne bo dovolj za to, da pokrijemo vse zahteve. Avstrija in Danska predlagata svojo lastno strategijo za opuščanje omejitev um, v okviru karantene, vendar pa to ne bo, ne bo dovolj za to, da se soočimo s krizo koronavirusa. Namčija, Nemčija se je odločila, da bo zaprla svoje meje. Evropska komisija pa se bolj zauzema za zaščito šengenskega območja kot za zaščito človeških življenj. Posledice bodo hude za trg dela in Evropska komisija mo zaradi tega preklicati vse uredbe na tem področju. Kako boste oblikovali našo finančno strukturo za to, da bo pripravljena na vse krize? Tukaj se soočamo s krizo ideologije vstop Albanije, Severne Makedonije, vse to se predvideva, da bo Evropa še večja. Evropski državljani to opazujejo in seveda sami oblikujejo svoje zaključke. In seveda ne bodo dopustili, da škodimo njihovim trgom zaradi evropskih pravil. Evropska unija je gospodarska enota, ki naj bi zaščitila naše nacionalne šampione. Prosta trgovina in vse ostale, um, vsi ostali ukrepi naj bi delovali v dobro, vendar pa naj bi solidarnostna sredstva pomagala državljanom, ne pa evropski birokraciji. Evropska unija ni predvidela migracijskih eh, tokov in to povzroča še dodatno krizo. Služba za zonanje delovanje ni bila učinkovita v Turčiji, niti ne v Libiji. Evropska unija je nemočna. Antigona je obsojena na smrt in Sofokles se pripravlja na udarec. Mislim, da ne moremo računati na to, da nam bo uspela Evropska komisija, mora sedaj premisliti o tem, kaj bo storila, da bo sploh še kaj lahko rešila. Najlepša hvala, gospod Marjeni, sedaj pa gospod Zambacki. Zdaj nam je to in pol. Vžajmi, gospodin komisar, vžajmi kolegi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovani kolegi. Nihče do sedaj ni rekel ničesar komunistični kitajski o tem, ker je molčala, o tem, ker eh, glede tega, ker eh, širi laži, ker eh, je Rusija molčala glede Černobila in zaradi tega je umrlo na tisoče ljudi v Evropi. Nihče ni izrekel ničesar v zvezi z komunistično kitajsko. zaradi krize so se evropske države odločile, da zaprejo svoje meje. Dragi Charles Michel, verjetno se sramujete tega, da sedaj v teh razmirah govorite o mobilnostnem svežnju pomislite na več sto tisoč voznikov iz vzhodne Evrope, ki rešujejo življenja državljanom v zahodnji Evropi. Sedaj so ti dobrodošli. Sedaj vas ne skrbi več za njihov čas za počitek. Sedaj um, vas ne skrbi več, da morajo spati v tovrnjak. Jutri pa jih boste vrgli ven. To je res dvolično, to je licemersko, to je prava norost za evropske konzervativce je to nedopustno, zato ne bomo podprli te deklaracije. Sedaj potrebujemo prave gospodarske ukrepe, v besedilu pa fantaziramo. Če ne bomo ukrepali razumno, se bo ta virus preoblikoval v pravi Černobil. Sedaj pa gospod Botenga, najlepša hvala, gospod predsedujoči, um, gospa predsednica komisije, gospod predsednik sveta. Sedaj zopet govorimo o notranjem trgu in sedaj vidimo, kako propada ta notranji trg. Ne govorim samo o pomankanju ventilatorjev, respiratorjev in mask, govorim o pomankanju cepiv in zdravil. To nujno potrebujemo. vidimo, koliko žrtev je umrlo zaradi tega virusa. Seveda smo vedeli, da potrebujemo medicinsko opremo in maske vnaprej, vendar pa gre tukaj samo za zaslužke. Uh, multinacionalke mm, raje ulagajo v druge zadeve, ki so bolj dobičkonosne. Seveda si vsi želimo zdravil, vsi si želimo cepiv, farmacevtska podjetja pa se, se pripravljajo na to, da bodo s tem zaslužile, pričakujejo velik zaslužek. Zame je jasno, da ne smemo dopustiti eh, nobenih okoriščanj zaradi tega virusa. In zato moramo okrepiti naše zdravstvene sisteme in sisteme za zaščito patentov. In zaradi tega želim zagotoviti obvezne licence na Evropski uniji, da bomo odpravili patente na tem področju in da bomo imeli cenejša generična zdravila. Kot ste videli v Južni Afriki, so se odločili eh, za to, da bodo odpravili monopol in zato je poskrbel tudi Nelson Mandela, zato da so zdravila za AIDS postala bolj dostopna. Mi se moramo odločiti tako kot Nelson Mandela, da ne bomo dopustili, da multinacionalke služi na naših plečih. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Komin in Oliveres. Zadnjič, ko sem govoril v italijanščini v Evropskem parlamentu, si nisem predstavljal, da bom to storil še kdaj. S tem, ko govorim italijansko, želim izraziti solidarnost do Italije, ki najbolj trpi zaradi krize. Tudi Katalonija je zelo prizadeta zaradi koronavirusa. Želim izraziti solidarnost. In to moramo storiti v vseh jezikih Evropske unije, kajti ta zdravstvena kriza je hudo prizadela vse naše države. Sedaj moramo delovati enotno. Rad bi izrazil solidarnost vseh nas spet počade gospoda Puigdemona do celotne španske družbe. Radi bi tudi izrazili sožalje vsem, ki so izgubili svojce zaradi tega virusa, še posebej v Rjohi in v Madridu. Potrebujemo nove močne inštrumente, zato da bo našli izhod iz te krize zdravstvene in gospodarske krize. Na gospodarskem področju podpiram financiranje sklada z obveznicami za oživljanje gospodarstva, kar bi podprl evropski proračun na zdravstvenem področju. Želim, da okrepimo znanstvene projekte, s katerim bi skrajšali čas iskanja učinkovitosti tega cepiva. To bomo stobirili samo z javnimi sredstvi. Še močneje moramo podpreti raziskovalne in znanstvene skupnosti na mednarodni ravni. Hvala lepa, kolega Murešan, dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Izkušnje iz zadnjih dveh mesecev, kolegi, kažejo, da ne more noben narod sam premagati tega virusa. Evropski odziv je že marsikaj spremenil na terenu. Dokazali smo, da lahko solidarnost zmaga nad sebičnostjo in da lahko pomagamo evropejcem, ki to potrebujejo. Pred, dve, pred eh, dvema tednoma smo zagotovili, da se 70 milijard evrov lahko uporabi v boju proti koroni. Takrat sem prosil predsednico Evropske komisije, da stori več. Rekel sem, potrebujemo več in prosil sem jo, da dodelimo o, vsak evro, ki ni porabljen v proračunu za letošnje leto za boj proti koronavirusu. Za Evropska komisija predlaga prav to. Predlaga, da se zagotovi več kot 3 milijarde evrov za ljudi, ki to potrebujejo. Sam pravim, da moramo to potrditi, potrditi hitro, ker bo to postala zakonodaja in potem bodo ljudje, ki to potrebujejo, dobili denar. Pacijenti, bolnišnice, zdravniki. Sam pa pravim, zdaj potrebujemo še več. To je le začetek in načrtovati moramo za prihodnost. Evropa mora pomagati tistim, ki to najbolj potrebujejo. To so bolnišnice v državah, regijah, mestih smo priča bolnišnicam, kjer ne morejo rešiti življenj svojih državljanov. Ljudje se ozirajo k nam, iščejo rešitve, prosijo za nje. Sam bi rad dejal, imamo načrt, imamo predlog, ustvarimo Evropski zdravstveni solidarnostni sklad, da bomo lahko vlagali v bolnišnice, ki potrebujo pomoč na vsakem koncu Evrope. 50 milijard evrov predlagam in sklad uh, s temi sredstvi, ki bi lahko zagotovil denar vsem bolnišnicam po Evropi da bodo ljudje lahko prijeli kakovostno zdravstveno oskrbo. Vprašanje je, ali imamo denar. Seveda ga imamo. Denar moramo zdaj usmeriti tja, kjer je ta najbolj potreben in tu gre seveda za reševanje življenj državljanov v Evropski uniji. Predlagamo spredlog spremembe v resoluciji in pozivam vse skupine, da nas podprajo. Naj to postane projekt Evropskega parlamenta, zagotovimo, da se bo parlament iz leta 2020 eh, spominjal po tem, da je pomagal državljanom po vsej Evropi in je rešil, rešil življenje. Hvala lepa. Hvala. Kolega Morašan. Zdaj gospod Moreno Sanchez, minuta in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V tej hudi krizi ne smemo sprejemati sremežljivih ukrepov. Gre za zgodovinski izziv in zato moramo pokazati čim več solidarnosti za to, da bomo našli izhod iz te socialne gospodarske krize, ne da bi kogakoli pustili na cedilu. Če ne, ogrožamo naš projekt. Dogovor v Evroskupini je seveda prvi korak, vendar ni dovolj. Potrebujemo načrt za oživljanje obnova gospodarstva, ki bo deloval srednje in dolgoročno, ki bo podoben maršalovemu načrtu, tako kot je to predlagal naš Predsednik vlade v Španiji Pedro Sanchez potrebujemo obveznice, ki bo predvsem solidarne. Mi moramo najti odgovor na željo naših državljanov in s to resolucijo, ki bomo podprli v naši delegaciji, podajamo predloge za reševanje socialnih, solidarnostnih in gospodarskih vprašanj s katerimi se soočajo naše države. Še posebej moramo poskrbeti za najbolj ogrožene. Moramo uporabiti vse finančne inštrumente, ki jih imamo na voljo, ki jih omogočajo naše pogodbe. To bomo storili tako, da bomo še naprej zagovarjali demokracijo, pravna država in temeljne soboščine. Obnova mora temeljiti na zelenem dogovoru, moramo poskrbeti za oživljanje sektorjev, kot je turizem, eh, kmetijstvo, ribištvo, kulturni sektor. Evropski parlament bo podprl načrt za oživljanje gospodarstva. Predsedujoče je prekinil govor eficaz. Ja, Kolega Sanchez, eh, porabili ste svoj dodeljeni čas, minuto in pol. Minuto in pol ste imeli na voljo. Gracias, presidente. Hvala. Eh, eh, excuse me, I didn't... Se upravičujem, nisem vam vrnil besede. Minuto in pol ste imeli na voljo in zdaj ste že prekoračili dve minuti. Treba je spoštovati tudi druge kolege publiko, ki nas posluša tudi izven parlamenta in treba je zagotoviti tudi dovolj časa za odziv komisije na koncu razprave. Naslednja bo na vrsti kolegica Ris, izvolite. Mislim. Hvala. COVID-19 nam je pokazal slabo, pa tudi najboljše v človeški naravi. Vidimo, da naši zdravstveni delavci opravljajo izjemno delo. Nikoli se jim ne bomo mogli dovolj zahvaliti. Gre tudi za podjetnike, ki spreminjajo svoje proizvodne verige, zato da pomagajo drugim. Gre za podjetja, ki so spremenila proizvodnjo, da proizvajajo maske in tako naprej. In seveda tudi državljani. Državljani nas kličejo in zanima jih, ali Evropa počne dovolj. Na gospodarski ravni smo že slišali, veliko počnemo. Gre za pak za rast in stabilnost, gre za ukrepe vse, kar je potrebno in tako naprej. Ampak potrebujemo še več. Potrebujemo nov način zadolževanja v Evropi, tako imenovane korona obveznice. Kar zadeva sanitarna vprašanja, tukaj je veliko vprašanj in ne moremo se vedno skrivati za omejitvami pogodbe, kaj ti, kaj počne CDC, kako predvidevamo, kako se bodo zadeve razvijale, kako teče preventiva, ne vemo komisija še prav tako ni sprožila človekoljubne pomoči za to, da bi pomagali najbolj prizadetim bolnišnicam v Italiji, Španiji in tako naprej. Zaščititi moramo prebivalstvo, sredstva imamo, manjka nam le pogum. Samo dovolite mi, da zaključim. Govoriti želim o starejših. Naši starejši plačujejo največjo ceno zaradi te krize umirajo v veliki eh, večini primerov v veliko državah in mislim, da ne bo dobro sporočilo, če še naprej izoliramo starejše. Vem, obiskovalce bi morali testirati in tako naprej, ampak ne smemo dopustiti, da bodo starejši zdaj umirali zaradi žalosti in osame. Prav tako ne smemo pozabiti na druge prikrajšene iztegniti in moramo roko. Hvala. Hvala, kolegica Riz. Za dve minuti in pol dobi besedo kolega Deman. Hvala, gospod predsedujoči. Evropski uniji morda ne bo uspelo. Januarja smo izvedeli, da po Kitajskem kroži smrtonosen virus. Po Evropski uniji ni bilo sprejetih nobenih ukrepov, ne komisiji, ne v svetu, nihče se ni odzval. Na Kitajskem, mm, oziroma pri nas, ni bilo dovolj testov, ni bilo dovolj zaščitne opreme. Do 18. marca so šengenske meje ostale odprte. Nismo zaščitili naših sektorjev nismo izvajali dovolj pritiska, da bi se zaprli trgi z živimi živalmi na kitajskem, nismo preučevali dovolj natančno, kaj se